meine sehr geehrten damen und herren ich nehme gospe in gospodje sejo bomo spet nadaljevali obveščam vas da bomo o točki o kateri smo pravkar govorili glasovali jutri ob dvanajstih preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda vam želim podati še dve sporočili prvo člen 216 odstavek 4 poslovnika. Eh, v zvezi s tem vam sporočam, da ni bilo ugovoru na imenovanja, ki smo jih slišali včeraj o petih, zato so ta veljavna in v skladu z členom 17.